Spoštovane kolegice in kolegi, rada bi začela z ustanovnim zasedanjem odbora ITRE. Prisrčno vas pozdravljam v našem odboru. Veseli me, da vidim veliko znanih obrazov, pa tudi novih obrazov. Želim pa si dobrega sodelovanja z vsemi. Rada bi vas opozorila, da imamo prenos prek interneta. Upam, da tega nikoga ne moti. To nikoga ne moti, tako da lahko začnemo. Spoštovane kolegice in kolegi, cilj današnjega sestanka je izvoliti predsedstvo našega odbora. Izvoliti moramo predsednika in do treh podpredsednikov podpredsednic. Po členu 181 poslovnika. Najprej bomo izvolili predsednika, potem pa podpredsednike. Ker imamo vsi veliko terminov, predlagam, da kar začnemo z volitvami. Najprej ugotavljam, da smo sklepčni. Po členu 195 drugi odstavek potrebujemo četrtino članov odbora, zato da smo sklepčni nisem štela, ampak vidim, da smo to zlahka dosegli. Tako, sedaj pa predlog, predlogi za predsednika našega odbora. Kolegica De Castillo, prosim. Mikrofon za govornico. Uh, now, Michael, that's the first uh, <laughs> problem. Uh, I like to Predlagam Herberta Rojla za mesto predsednika odbora ITRA. Hvala. Hvala lepa, kolegica Del Castillo. Predlaganje torej kolega Royal. Še kakšen drug predlog? Ne. Tako da ga lahko potrdimo z aplauzom. Imamo novega predsednika. Spoštovani kolega Royal. Prisrčno vam čestitam za vašo izvolitev. Prosim vas, da pridete za predsedniški pult. In prevzeli boste tudi potem javljanje k besedi gospoda Turmesa v vaši novi funkciji. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi. Kolega Turmes želi spregovoriti glede postopkovnega vprašanja, prosim. Najprej bi vam rad čestital za ta pomemben položaj. Zeleni smo dolgo razmišljali, ali bi vas naj podprli ali ne. Izhajali smo iz tega, da boste pri pogajanjih svetom zagovarjali to, o čemer se bomo uskladili v odboru in ne osebno stališče. Gre za direktivo o zgradbah, o označevanju in mislim, da bi bilo pomembno, da bi tudi sami povedali nekaj več o tem, kaj menite, kako bo dopotekala pogajanja, ki so zelo pomembna. Hvala lepa. Še eno postopkovno vprašanje. Kratka pripomba. Najprej bi vam rad čestital. Predlagam pa, da bi novo izvoljenega predsednika lahko pozdravili prav tako objektivno, kot je to storil poročevalec Turmes za obnovljive vire energije. Bil sem poročevalec v Senci, lahko to potrdim. Zahvaljujem se, pravi gospod predsednik. Po teh prijetnih besedah, bi se vam rad najprej prisrčno zahvalil in predal besedo še gospodu Gebrusu. Prosim. Poslani gospod predsednik, tudi sam bi vam rad čestital in se vam zahvalil že vnaprej za delo, ki ga boste upravili. Ne delim pa predsotkov kolega Turmesa. Kolega Čičesta. Kolega Čičester. Uh, thank you, Mr. Hvala lepa, gospod predsednik. V imenu svoje nove skupine ECR vam čestitam ob izvolitvi in vam želim veliko uspeha pri vašem delu. Vem, s kakšnimi izzivi se soočate in res vam želim vse najboljše. Ja, gospod Šatimarkakis, spoštovani kolega Rol, tudi liberalci in demokrati bi vam radi čestitali, vam zaželeli vse najboljše in kot veste, preglednost v našem odboru je najpomembnejša. Prosim, naslednji. Ransdorf, gospod Ransdorf. Ja, Spoštovani gospod Royal, podpiram vašo izvolitev in moram reči, da ste vedno zelo dostojanstveno delovali v našem odboru in moram reči, da sem proti obrekovanju, ki smo ga lahko slišali. Gospa Ulavska Kok, upam, da je to prav. Res je težko izgovoriti to ime. Ulfskog. Kot ena od podpredsednic v skupini demokratov in socialistov v parlamentu, vam čestitam. Sama sem nova članica Evropskega parlamenta, zato sem tudi nova v odboru ITRE. Upam, da bomo imeli plodne, čeprav včasih naporne razprave. V skupini se že veselimo številnih razprav in sprejemanja pomembnih odločitev v tem odboru v prihodnjih letih. Najlepša hvala. Ne uspem prebrati imena od tu, izvolite. Gospa Matijas. Sem članica skupine GUE, tudi sama bi vam rada čestitala in vam zaželela veliko uspeha pri vašem delu. Prepričana sem, da bomo imeli številne dobre politične razprave. Veselim se razprave in dobrega sodelovanja v tem odboru. Tako, spoštovane kolegice in kolegi, še enkrat bom poskusil. Najprej se prisrčno zahvaljujem vsem, da ste me izvolili. Vem, da je to velika nagrada, tudi velika naloga, zelo velika odgovornost, kajti naš odbor je zelo pomemben, težaven, gre tudi za odbor, kjer veliko krat prihaja do različnih političnih mnen. To je dobro in prav za demokracijo. To je odbor, ki ima dobro tradicijo in moram reči, da je moja predhodnica, gospa Nibler, zelo dobro pravila svoje delo. Torej, najprej prisrčna hvala in nadalje. Prepričani ste lahko, da bom nalogo opravljal tako profesionalno, kot je potrebno in prav. In pošteno, kot je to potrebno za predsednika. To je samo po sebi umevno. In to nima opravka s tem, da bomo imeli morda kdaj različna stališča. To je prava demokracija in to je tisto najboljše, da lahko to storimo. In to je tudi pridobitev nove Evrope, da lahko to uresničimo in sicer po vsej Evropi, da lahko izrazimo različna mnenja in da to storimo pokončno. Kot predsednik imam posebno odgovornost, to vem in pripričani ste lahko, da jo bom prevzel. Pa tudi kot odbor imamo prav posebno odgovornost po evropskih volitvah, ko ljudje niso bili vedno nadušeni za evropski projekt od nas je odvisno, ali bomo upravljali dobro delo, ali bomo prinesli rezultate, ki bodo prepričali ljudi, da se splača imeti to Evropo. In tukaj bomo vsi morali delovati na tem in želim si, da bi nam to skupaj uspelo. Obravnavati moramo zelo pomembne teme. Različna stališča spadajo k temu, Upam, da nam bo to uspelo, da bomo pri pomembnih vprašanjih si lahko zeli več časa, da jih izčrpno obravnavamo. Naprimer, pri stvarih, ki niso tako pomembne, bi lahko morda stvari rešili nekoliko hitreje, tako da bi potem lahko pokazali boljše rezultate in pripričali ljudi. In potem imamo še druge interese iz komisije, sveta, iz drugih odborov parlamenta, kjer bomo imeli drugačna mnenja. Tudi tu bomo morali uveljaviti svoje mnenje. Tukaj gre za raziskave, tehnologijo, industrijo, energetiko. In tukaj se bomo morali uveljaviti, pa tudi proti drugim interesom v družbi, v gospodarskih, v teh časih gospodarske krize, moramo prevzeti prav posebno odgovornost. Upajmo, da nam bo uspelo del, ki ga lahko prispevam, bom prispeval. Upam, da mi boste pomagali, tisti, ki ste že le časa tukaj in tisti, ki ste novi iz različnih političnih skupin. Zahvaljujem se vam, želim pa si dobrega sodelovanja med nami in tudi sodelavci sekretarjata, ki jih potrebujemo. Vsi se moramo lotiti dela. Hvala lepa in želim si dobrega sodelovanja. Als nächstes Tako, sedaj pa prehajamo na točko dnevnega reda izvolitev podpredsednikov. Mislim, da moramo izvoliti štiri podpredsednike. Iščem njihova imena. Aha, tukaj imam zapisano. Najprej sprašujem, ali imamo še nadaljne kandidate, poleg teh, ki jih bom prebral. Predlagana je gospa Doren, gospod Rude, gospa Podimata. In gospod Tuzinovski. Gibt es andere Vorschläge? Še kdo? Za prvega, drugega, tretjega in četrtega podpredsednika? Ne. Moramo posamično ali lahko potrdimo vse? Tako, vi ste mi odgovorili, vse smo potrdili, vsi so izvoljeni, čestitke in prosim, da zasedajo njihova mesta za predsedniškim pultom, tako da se lahko ukvarjamo še z nekaj vprašanji poslovnika, torej ali bi naj imeli sestanek naslednji teden ali ne. So, meine Damen und Herren. Tako, gospe in gospodje, uradni del volitev smo upravili, smo operabilni, sedaj pa še vprašanje in hvaležen bi vam bil, če bi na to lahko odgovorili. Sekretariat me je opozoril na to, da moramo odgovoriti na vprašanje, ali bi naslednji teden imeli sestanek našega odbora, ali se bi temu odrekli. V torek do povdne bi lahko zasedali, običajno od 9. do 12.30 do povdne. Teme pa bi bila pereča vprašanja. Pomemben vzrok za ta dan je, da bi tudi koordinatorji se morali sestati. Saj moramo organizirati naše delo, naprimer kdaj bomo imeli določene termine oktobra, ker bo šlo tudi za nove odločitve pri komisiji in tukaj potrebujemo natančne odločitve. In potem moramo razjasniti vprašanje, ali moramo na primer prevzeti kakšna povabila, torej na primer oditi na Švedsko in potem tudi glede tem, ki so v teku. Tri takšne teme so. Tukaj se moramo odločiti, ali bomo imeli po prvi obravnavi, ki je že bila še drugo, in ker imamo veliko novih kolegov, se moramo odločiti, ali bomo ponovno govorili o tem. O tem se moramo odločiti. Torej, ali potrebujemo sestanek odbora naslednji teden, ali zadošča sestanek koordinatorjev, ali bi imeli oboje. Hvaležen bi bil, če mi poveste svoje mnenje, tako da bi lahko točno vedel, kakšno je vaše, vaše mnenje. Kolega Čiče ste prvi. Hvala, gospod predsednik. Ne vem, ali res rabimo sestanek odbora, verjetno je še prezgodaj. Pripričam pa sem, da je treba sklicati sestanek koordinatorjev. Zato predlagam oziroma vas prosim, da najprej organiziramo sestanek koordinatorjev in sicer v torek do povdne, tako da se lahko koordinatorji lotijo vprašanj, ki jih želite vi obravnavati in tistih, ki se bodo še pojavila. Številni kolegi so že pripravljeni na poletne počitnice in sam res ne bi želel postavljati kakršnihkoli ovir na tej poti. Mislim, gospod predsednik, da lahko še počakamo s sestankom celotnega odbora za pa počitnica. Hvala. Gospod predsednik, strinjam se z gospodom Čičestrom, v celoti se strinjam z njim. razmišljam na enak način kot on. Mislim, da res v tem trenutku ni treba organizirati sestanka celotnega odbora v Bruslju. Lahko pa bi res imeli koordinatorji svoj prvi sestanek. Dejansko se moramo pripraviti na sestanke septembra. Tako da, kot sem že rekla, strinjam se z gospodom Čičesterjem kolegica Rera Madurel. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi vam rada čestitala izvolitvi. Mislim, da bomo v prihodnosti res izvrstno sodelovali. Tudi moja skupina se strinja s tem, da je zaenkrat prezgodaj organizirati sestanek odbora. Strinjamo pa se z organizacijo sestanka koordinatorjev. Hvala. Kolega Čacimarkakis. Eh, gospod predsednik. Strinjam se s kolegom Čičestrem, da potrebujemo sestane koordinatorjev, rad pa bi dejal, da moramo tudi uradno odločiti se, da želimo obdržati odločitve po prvi obravnavi, da bi ta isti dan imeli tudi kratek sestanek odbora, da bi to uradno storili. Mislim, da bi bilo to dobro. Turmes. Kolega Turmes? Ja Sicer se pogosto strinjam s kolego Šatjem Markakisem, Vendar pa mislim, da moram tukaj podpreti mnenje socialistov in EPP, da bi naslednji teden imeli sestanek koordinatorjev. Mislim, da je prezgodaj za sestanek odbora. Po predvoljenem boju bi bilo dobro, da bi imeli še kakšen teden več odmora. Naslednji kolega, prosim, ne morem prebrati imena. Pasku. Um Se upravičujem, imena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 prosim pa, da, pre, da mi pošljete vse dokumente, ki ste jih prej omenili, dokumente v zvezi s prvim branjem in tako naprej, tako da se lahko do torka ustrezno pripravim. Hvala. Hvala lepa. Sekretariat bo to seveda storil. To velja tudi za vse nove kolege. In seveda ne vedo natančno, o čem smo se pogajali. Dovolite mi povzeti kolega Šacimarkakis, če se strinjate, se mi zdi, da večina meni, da sestanek odbora naslednji teden ni prav potreben. Da pa bi bilo dobro imeti sestanek koordinatorjev, da bi pripravili delo za september in da bi lahko hitro začeli. Zato predlagam, da imamo torej sestanek koordinatorjev, ne pa tudi odbora. Gospa Matejas. Ja, da bi apenas pa confirmar que da nossa parte... Mi se strinjamo s tem, da je smiselno organizirati sestanek koordinatorjev. V tej fazi se nam zdi to popolnoma dovolj. Sestanek odbora pa preložimo na konec poletja. Dienstag, torej, sestanek koordinatorjev v torek do podne, odbor pa po počitnicah. Teme so časovni razpored, nadaljevanje dela pri treh temah in morbitno vabila strani švedskega predsedstva. Zahvaljujem se vam za kratek sestanek. Tistih, ki vam ni potrebno priti naslednji teden, vam želim prijetne počitnice. Tisti, ki pa boste v torek še prišli, boste pa začeli na počitnice v sredo. Hvala lepa. Uh, uh, uh, uh, I, I